Pozdravljeni vsi, dober dan. Prosim, če sedete, da lahko začnemo s sestankom. Če nimate nič proti, mislim, da lahko sprememo predlagan dnevni red brez sprememb. Prva vsebinska točka danes popovdne pa je običajna izmenjava mnen, tokrat s komisarjem Hrvatskega, za okolje morske zadeve in ribištvo v okviru strukturiranega dialoga. Torej, komisar Velo, pozdravljeni. Veliko zanimivih stvari nam boste lahko povedali, ki nas zanimajo. Zlasti nas zanima izvajanje sedme, sedmega uh, okvirnega okoljskega programa, potem vprašanje farmacevskih proizvodov in podobno. In veselimo se te izmenjave mnen za vami. Kaj ti skupaj hočemo delati pri iskanju rešitev za te teme. Takoj vam bom kar dala besedo, izvolite. Hvala, hvala Edina. Spoštovane poslanke in poslanci, dober dan od zadnjega eh, sestanka marca lani smo veliko dela skupaj opravili. Dokončali smo eh, zakonodajo, kot je uredba o živem srebru in seveda svežen o odpadkih, ki ga boste vi na plenarnem zasedanju potrdili aprila. Na ta način smo uveljavili položaj Evropske unije kot glavnega akterja na področju ravnanja z odpadki in eh, recikliranja odpadkov. Danes pa bom poskušal bolj globalno sliko opisati. Pred tremi leti in pol, ko sem začel delati, sem zastavil tri prioritetne naloge. Prvič, naš prispevek k eh, delovnim mestom, zeleni rasti in zelenemu razvoju. Drugič, izboljšana kakovost življenja. In tretje, boljše, boljša zakonodaja in njeno izvajanje. S vašo pomočjo komisija mislim, da je dosegla dobre rezultate na, podla, na področju vseh treh naštetih prioritetnih eh, nalog. Prva prioriteta, glede na prednostne naloge celotne eh, komisije, je zelena in modra rast in eh, več krožnega gospodarstva. Tukaj smo dosegli veliko napredka. Soglas je vlada, da je akcijski načrt okrožnem gospodarstvu iz 2015 sedaj resnično prenašamo v razprave o politiki, o politikah, o izvajanju. Več kot 80 eh, odstotkov vseh 54 eh, eh, nalog v tem akcijskem načrtu smo začeli že izvajati. Ne bom ponavljal tistega, kar je podpredsednika Tajnen rekel letos februarja. Naj spomnim, strategija na področju plastičnih proizvodov je nek nov pristop, ko gre za industrijo plastičnih proizvodov, pri čemer bo treba varčevanje s temi proizvodi vključiti že v samo oblikovanje izdelkov. Veliko možnosti je, da pretvorimo plastične odpadke v nove materijale, nove proizvode tukaj v Evropi in vsi, eh, vsa plastična embalaža bi morala do leta 2030 postati uporabljiva dvakrat, trikrat ali večkrat. Na ta način bomo možnosti, ki so zaenkrat teoretične, pretvorili v praktične. Tudi naložbe in inovativnost bomo spodbujali za odpravljanje vrzeli znanja in za iskanje inovativnih rešitev za recikliranje. Če si ogledamo prihodnost, ne smemo pozabiti, da so posamezni plastični izdelki glavni vzrok eh, izcejevanja plastike v eh, zemljine moramo se tega takoj lotiti, zato pripravljamo predlog o enkratni uporabi plastičnih izdelkov in učinkovite reciklaži plastičnih proizvodov. Maja letos bomo to naredili. Istočasno pripravljamo novo zakonodajo in s tem bomo dali novo spodbudo krožnemu gospodarstvu. Takšni pristopi postajajo vse bolj uveljavljeni tudi izven Evropske unije potrebujemo globalno tranzicijo k modelu krožnega gospodarstva in pri tem moramo uporabiti to gospodarstvo v podpori do uh, tranzicije tudi v tretjih državah. Tudi agendo 2030 in doseganje uh, ciljev trajnostnega razvoja moramo na ta način pritegniti v našo pozornost. Na ta način bomo seveda poskušali tudi odpraviti plastiko v morjih. Akcijski načrt skupine G7 za boj proti plastičnim proizvodom bo vsekako tudi del naše strategije. Na ta način bomo izvajali 14. cilj trajnostnega razvoja, ko gre za zaščito oceanov. In oceani bodo prvič postali zelo pomembni na razpravah skupine G7. Na ta način bomo nadgradili uspešno konferenco o tej tematiki oktobra lani. Na ta način smo s to konferenco postali vodilni v svetu. Včeraj sem bil na belgijski obali, kjer smo z mnogimi iz parlamenta in iz komisije sodelovali pri čiščenju obal plastič, plastičnih izdelkov. Na ta način smo poskušali pokazati in dokazati, da in mislimo resno, ko gre za zaščito mori in oceanov. Lani smo imeli dva pomembna dogodka povezana z eh, oceani. Konferenca Združenih narodov je bila junija, In Malta je potem oktobra bila gostiteljica druge konference o oceanih, kjer smo dosegli neverjetne rezultate. Skoraj 415 eh, konkretnih zavez smo sprejeli, več kot 17 milijard evrov je bilo obljubljenih in 2,5 milijona kvadratnih eh, kilometrov dodatnih eh, mori in morskega okolja smo zaščitili. Druga naloga je povezovanje Evrope in izboljšanje kakovosti življenja naših državljanov. Zato je kakovost zraka zelo pomembna. Vemo, kakšna je nevarnost slabe kakovosti zraka za človekovo zdravje. Izvajanje direktive o nacionalnih najvišjih vrednostih glede emisij iz leta 2016 je skupaj z nekaterimi drugimi zakonodajnimi akti nekaj, kar že spreminja našo kakovost življenja. Polovico negativnih vplivov na zdravje bomo do leta 2030, 2020 dosegli. Ampak za stotine tisoče ljudi, ki prezgodaj umirajo v Evropi vsako leto, je leto 2020 čista teorija. Premalo je to tudi za milijone, ki trpijo zaradi respiratornih, torej bolezni dihalnih eh, poti in, in podobnimi. Torej je treba sedaj izboljšati kakovost eh, zraka, ne čez deset let. Tako imenovani eh, dialog za čistejši zrak med državami članicami je tisti, ki naj bi prispeval k temu. Vendar potrebujemo še več naporo kot desaj. Preveč je področji v Evropi, ki se še vedno soočajo z neustreznimi uh, presežki eh, standardov za kakovost eh, zraka. In glede na situacijo, kakšne moramo ukrepati, to je tudi nekaj, kar bo del našega postopka proti državam članicam, ki kršijo te standarde. Komisija mora ugotoviti, kje nismo sprejeli ustreznih ukrepov, Po sestanku 30. januarja, ki sem ga sam organiziral, in države članice, ki kršijo zakonodajo, bomo tožili pri sodišču analiza vseh prispevkov posameznih držav članic je bila končana sredi marca, kot sem vam obljubil, in kolegijo bom sedaj predlagal, da z takšnimi zadevami še naprej nadaljujemo to bo del naslednjega ciklusa eh, dela komisije zaradi kršitev držav članic. Želel bi se zahvaliti tistim kolegicam in kolegom v mojih službah, ki so v zadnjih mesecih tako trdo delali, ko so ocenjevali te emisije vsekakor je občudovanja vredno njihova uh, angažiranost. Sedaj pa voda. To zaščita vode je nekaj, čemu sam od vsega začetka pri, uh, prispevam veliko pozornosti. Direktiva o kakovosti voda, ki smo jo sprejeli januarja, je vključila tudi predloge v zvezi z pitnimi vo pitno vodo. Gre za predlog, da je treba zagotoviti neomejen dostop do pitne vode najbolj ogroženim skupinam. To je del pobude, da je treba zagotoviti najbolj ogroženim dostop do vode. Na ta način bomo bolje odpravljali pomankanje vode in poskušali bomo še uspeti na celo vrsto dodatnih ukrepov. Osredotočali se bomo na to, da odpravimo glavne ovire, dostopa do vode in izkoriščanja novih verov pitne vode. Zakonodajni predlog za uporabo vode v kmetijstvu se sedaj, je sedaj v pripravi. Kar začeva, zadeva kakovo življenja, je rič pomenila veliko razliko, veliko izboljšanje v zadnjih desetih letih ta zakonodaja je spremenila mentaliteto Evrope, ko gre za kemikalije in tega ne smemo pozabiti. Zadnji pregled zakonodaje Rič je potrdil, da po desetih letih delovanja je ta zakonodaja bistveno izboljšala zaščito človekovega zdravja in okolja. Izboljšala je tudi možnosti in alternative za boljše testiranje, za prosti pretok kemikalij v enotnem trgu. Rič je zakonodaja, ki je povsem operativna in je že dala cilje, ki jih smo si jih v okviru te zakonodaje zastavili. Seveda se je da stvari še izboljšati. Pri registraciji obstaja pomankanje nekaterih podatkov, nimamo še enakih pravil igre za ponudnike iz EU eh, e in iz tretjih držav, treba pa bo tudi okrepiti izvajanje zakonodaje in zagotoviti skladnost držav članic oziroma proizvajalcev. Seveda pa tega ne more narediti sama komisija, zato morajo državne članice se bolj angažirati in zagotoviti ustrezne vere, zato da bomo to izboljšali. Narava je vedno bila seveda v, v sredini mojega, moje pozornosti. Natura 2000 je program, ki je uspešen. Brez narave ne bi bilo kakovosti življenja oziroma sploh življenja. Tukaj smo naredili velik napredek. Akcijski načrt za naravo ljudi in za gospodarstvo iz aprila lani je že zagotovila izvajanje štirih prioritet, usmerjanje, dialog, skladnost, eh, naložbe in vključevanje vseh. Nekaj dokumentov s tem v zvezi bomo kmalo objavili financiranje ohranjevanja narave in biotske raznovrstnosti se je povečalo za 10 odstotkov in Natura 2000 se širi. Ampak tudi tukaj ne moremo počivati na lovorikah. Leto 2020 je namreč za vogalom in treba je več narediti za to, da bomo dosegli cilje na področju biotske raznolikosti. Veliki ziv je Eh, vse manj eh, prenašalcev eh, cvetnega prahu. In z posebno pobudo se bomo lotili tega problema, pri tem bomo gradili na vaših zahtevah. Evropska unija tudi vodi v svetu, ko gre za zaščito biotske raznovrstnosti preko naših meja z posebnimi pogajanji v okviru Združenih narodov. BBNJ je poseben inštrument družnih narodov, s katerim bomo okrepili unklos in se lotili reševanja posebnih potreb, ko gre za ohranjanje in trajnostno uporabo in širitev biotske raznovrstnosti. Moja tretja prednostna naloga je bil cilj, ki sem ga poimenoval, narediti, da se bo to zgodilo. In to pomeni, da moramo v praksi ukrepati. In ti cilji, ti ukrepi morajo biti realni in se morajo pokazati kot koristni v praksi. Novo orodje, ki smo ga zato razvili, je pregled izvajanja okoljske zakonodaje, s katerim smo začeli lani, gre za dvoletni ciklus in sedaj že pripravljamo poročila za vsako državo posebej za drugi cikl naslednje leto, ki jih bomo sprejeli čez 12 mesecev. Naš namen je eh, pripraviti tri nove time za podnebne spremembe, za kemikalije in za industrijske emisije. Nadaljne korake tudi delamo pri odpravljanju neustreznega izvajanja zakonodaje. Gre za neustrezno skladnost, gre za neustrezne mehanizme eh, za zagotavljanje skladnosti in za nadzor. S posebnimi eh, mehanizmi bomo to morali popraviti. Pripravljamo nove smernice za strategije za boje proti okoljskim kaznjivim dejanjem. In narediti, da se bo to zgodilo, je zamisel, ki pomeni, da potrebujemo dodatne vire, tudi finančne vire. In o tem se bomo pogovarjali, ko se bomo pogovarjali o naslednjem večletnem okvirnem programu. Kolegice in kolegi, tudi to področje, na katerem lahko tesneje sodelujemo. Finančni, večletni finančni okvir je seveda velika naloga in vašo podporo bom potreboval zato, da bomo čim več kapitala uh, usmerili v dejavnosti za vzdržni razvoj. 7. marca je komisija pred, predstavila predlog nove uredbe, ko gre za taksonometrični oziroma uh, drugačen sistem za različne proizvode. Gre za to, da bomo za določene finančne proizvode začeli uporabljati posebne oznake, tako da bomo pri vsaki oceni finančne podpore ocenjevali tudi prispevek te podpore okolju. Kar zadeva prihodne sredstva, dokončna arhitektura še ni dodelana, ampak poskušali bomo nadaljevati z sedanjim pristopom in cilje varstva okolja vključiti v vse glavne relevantne sklade in sredstva. Vaše poročilo o akcijskem načrtu za okolje kaže na pomankljivosti v sedanji praksi. Strinjam se s tem, da moramo imeti bolj sklene politike in da moramo vključevanje okoljskih ciljev v druge politike izboljšati. To je še zlasti pomembno za prihodnjo kmetijsko politiko, kjer je treba več narediti za vodo, za naravo in za biotsko raznovrtnost. V sedanji obliki ta politika ne dosega ciljev, ki smo si jih zastavili, kljub velikim finančnim sredstvom, ki smo jih v zelenitev eh, vložili. To je povzročilo tudi zaskrbljenost pri Evropskem računskem sodišču, zato je treba to izboljšati v prihodnih predlogih. Komisija tudi predlaga, pripravlja predlog za program Live po letu 2020, kjer bomo poskušali zagotoviti tudi vključevanje okoljskih ciljev vse politike. To bomo naredili s strateškimi integriranimi projekti, s posebnimi vrstami financiranja za regionalne projekte, s spodbujanjem načrtov in programov in s sprejemanjem evropske zakonodaje za zrak, vodo, odpadke in naravo. Vesel sem, da Evropski parlament podpira komisijo pri tem bistvenem programu. Sedmi okoljski program oziroma akcijski načrt že daje rezultate. Sedaj sicer ocenjujemo celotni program in širok posvetovanja bom pri tem ocenjevanju organiziral sami zainteresiranimi. Tudi vaše podpore se veselim pri tem in veselim se sprejema vašega poročila na plenarnem zasedanju. Računam tudi na vašo podporo v zvezi z vsemi zakonodajnimi predlogi, ki smo jih ali jih bomo v naslednjih tednih vam predložili. Upam, da bo vaš odbor hitro jih obravnaval, tako da bomo lahko jih začeli uresničevati pred sedanjim sklicem Evropskega parlamenta. Najlepša hvala za to, da ste me poslušali. Govoril sem dlje kot običajno, ampak hotel sem vam predstaviti svoj splošni pregled na to, kar se je dogajalo v zadnjih 12 mesecih. Sveda pa nisem mogel omeniti vsega, kar smo in bomo delali v naslednjih nekaj mesecih. To pa seveda ne pomeni, da gre tu za zadeve, ki niso enako pomembne. Z veseljem bom prisluhnil tudi vam, ko gre za vaše prednostne naloge. Hvala tudi za nenehno dobro sodelovanje in odnose v tem obdobju z vami. Hvala za stalno, nenehno, konstruktivno vzdušje, ki mi ga zagotavljate. Hvala. Hvala, komisar. Sedaj bomo začeli z vprašanji. Najprej dve minuti koordinatorji. Gospod Lize. Ja, dank, hvala, gospa predsednica, hvala, komisar. Omenili ste temo kakovost zraka in v zvezi s tem bi imel vprašanje. Predtem pa naj rečem tole. Vse bolj široka je razprava, da številka 400 tisoč Eh, predčasno umrlih državljanov zaradi slabe kakovosti zraka res drži. No, malce sem postal bolj previden, kajti gre za študijo, ki, jo, ki je ni mogoče kar tako sprejeti. Ni nujno, da vsako onesnaževanje zraka pomeni tudi večje število umrlih ampak bolj pomembno je to, da ste začeli s postopki zaradi kršitve proti mnogim državam članicam. Če bo prišlo do tožb, je zelo pomembno, da prej komisija, komisija opravi svojo domačo nalogo. In veste, da tudi pri tem nisem tako zadovoljen. Vi, gospa Bjenkovska in še nekateri drugi, se mi zdi, da tukaj morate sprejeti nekaj odgovornosti. Eh, izjava o letu 2013 Evropske komisije vsebuje, da je treba, torej trditev, da je treba eh, narediti mm, pregled eh, tako imenih retrofit ukrepov retrofit pomeni nakladna oprema recimo nekega avtobusa. Ampak treba je tukaj razlikovati stvari. Dodatna ugradnja najnovejše tehnologije v nek avtobus še vedno pomeni bistveno več kot v neko osebno uh, vozilo. No, leta 2013 ste nam te smernice obljubili, pa jih še nimamo. Omenili ste Eh, smernice na ravni UNO, Združenih narodov, na ravni OECD, ampak pra, praktiki pravijo, da te niso ustrezne. Zato vas sprašujem, kdaj boste to naredili, to, kar ste leta 2013 kot komisija nam že obljubili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za SND, gospa Kapeson, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej eh, bi rada komisarju povedala, da se mi zdi zelo dobro poročilo, ki ga pripravil. Zdi se mi, da gre za dobro delo že od samega začetka delovanja komisije. Za njegovo ovojnico, kar zadeva okolje, kajti kot veste, je prišlo do napredka. Odprle so se tudi nova področja dela, tako da naj povem, da sem zadovoljna. Kot je delo, dejal predhodnik, če kaj pogrešamo, pogrešamo večjo odločnost, ko gre za kakovost zraka, zlasti v velikih mestih. Ta tema se odlaga in odlaga in nimamo odločnosti glede tega, ni odločitve in to ni prihodnost, to je nekaj, kar bi morali že v sedanjosti eh, obravnavati in dati državljanim jasnim odgovorom. Potem vprašanje civilnega uh, varstva. To se mi zdi dobra pobuda za to, da bi imeli več uh, Evrope, da bi mi povezali uh, mreže in uh, to je vse povezano s podnebnim, podnebnim spremembami. Pri tem mehanizmu za civilno zaščito vidimo, da potrebujemo ne le, ne le reševanje katastrof, temveč potrebujemo več preprečevanja. Uh, in potrebujemo horizontalen pristop, več koordinacije in sprašujem se, če ne bi morda eh, za boljšo učinkovitost, za boj potrebnim spremembam imeti nekakšen observatorij za podnebne spremembe in bi potem ta observatorij koordiniral vse to delovanje. Na ta način bi to delo bilo eh, veliko učinkovitejše, naš boj na tem področju. In potem še nekaj, kar je bolj specifično. Naj vam povem, da bom, vam bomo v kratkem sporočili, da park uh, eh, Donjana v Španiji je sedaj um, um, ogrožena zaradi izgradnje mm, plinovoda in sedaj naj bi se pripravila okoljska študija in gre za evropsko temo, gre za zaščiteno področje, zato vas prosimo, da se za to temo angažirate, zato da se ustavi zgradnja tega plinovoda. Hvala za vaše delo. Sedaj pa za ali gospod Jutemar. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala gospod komisar, da ste tu. Rad bi povedal kaj več um, od vas, koliko sodelujete uh, z GDA, agri, glede SKP, kakšno vlogo imate, glede kaj tu povdarjate in zanima me tudi, ali se strinjate, bi se morali bolj osredotočiti na raziskave in razvoj in ali bi se morali osredotočiti na ekološke inovacije in tehnološke inovacije, s katerimi bi povečali biotsko raznovrstnost, zato da bi tudi naredili nekaj glede lajšanja posledic podnebnih sprememb, pa tudi zato, da bi spodbudili potencijal krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Krožno gospodarstvo je po definiciji vključeno v kmetijstvo, vendar bi pa bi lahko storili še marsikaj in morda bi se tudi lahko bolj zatočili nekako ostal. Zdi se, da če izboljšamo življenje znotraj prsti, to lahko zelo koristi več vode se drži v prsti na ta način. Enako velja tudi za um, hranila eh, in to lahko tudi dolgoročno pomeni boljšo, eh, boljšo kakovost predelkov. In zanima me torej tudi, kaj vi menite, ideja za boljšo SKP v prihodnosti. Hvala lepa za zelene, gospod Hojsling. Ja, komisar, kaj... Gospod komisar, lahko se navežem na prejšnja vprašanja, tudi kar zadeva SKP. Veste, da imamo cilj glede biotske raznovrstnosti za 2020, ki pa ga ne bomo uresničili in če ne bomo spremenili kmetijske politike, eh, se ne bo nič zgodilo, kajti ravno napačna kmetijska politika vodi v izgubo biotske raznovrstnosti. Mislim, da mora tudi komisar Hogan uvideti, da je potrebno nekaj spremeniti v kmetijski politiki. Pravi, da bi želel odpraviti screening, ampak ne vem, kaj bi prišlo na mesto tega. Ali bi vi podprli to, da eh, rečemo, da mora eh, javni denar biti vezan na javne storitve, da morajo torej eh, kmetje zagotavljati tudi storitve v prid okolja, tudi biotske raznovrstnosti. Morda ste danes prebrali poročilo o izginjanju gozdov v Južni Ameriki v povezavi s pridelavo soje tudi za evropsko kmetijstvo. Gre za zelo dramatične številke, vsaj po mojem mnenju. Zato imam vprašanje, naprimer, ko eh, se približujemo prostotrgovinskemu sporazumu z Merkosurjem, se vam ne zdi pomembno, da bi tudi to temo obravnavali. Eh, vem, da želimo razširiti trgovanje z govedino in eh, vem, da je to tema, ki je s tem tesno povezana, tako da se mi ne zdi smotrno, da ste, se tega ne bi dotaknili. Tako da me zanima, kolikšni miri ste v pogovorjih z eh, komisarjem za kmetijstvo. Uh, Eh, in pa eh, kako gledate na zmanjšanje uporabe pesticidov. Ne gre tu samo za glifozat ali kakšne druge specifične snovi, ampak nasplošno za znižanje uporabe pesticidov, kajti eh, to je po mojem mnenju nujno in to se mora odraziti tudi v evropski zakonodaji. Prav tako so države članice dolžne predložiti poročila oziroma načrte za zmanjšanje porabe pesticidov, kar sta mislim, da doslej storili samo dve od vseh držav članic. Kako vi vidite te zadeve? Hvala. Hvala lepa. Gospod Pedičin, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bi se vrnil na temo kakovosti zraka, ki so jo nekateri kolegi že omenjali. Zlasti vrh o kakovosti zraka. So, torej, takrat smo videli, da so v 30 državah, eh, oziroma 30 mestih eh, presegli vejne, mejne vrednosti, pri vsem državah eh, pa so presegli uh, mejne vrednosti glede trdnih delcev, druge so presegle mene vrednosti glede dušika in tako naprej. Pravite, da bodo nekatere od teh držav šle na Evropsko sodišče zaradi teh preseganj. Ali nam lahko poveste, katere države bodo šle na sodišče in kakšen bo ta postopek glede kršitve? Kaj ti ljudje plačujejo zaradi teh kršitev, ne pa uh, vodje? Torej, rad bi kritiziral ta mehanizem, kajti po eni strani je prav, da države članice, ki ne spoštujejo pravil, ki ne, ne dosegajo rezultatov, da se jih sankcionira, vendar po drugi strani pa sankcije na koncu plačajo državljani, ki so že plačali svojim zdravjem. Torej, poleg tega imamo različne metodologije ki jih lahko, ki lahko uporabimo pri postopkih rešitve in morda bi lahko našli tu neke rešitve, ki manj kaznujo državljane in bolj politike, ki so razlog za vse te težave. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj, gospod komisar, ali bi se lahko odzvali na nje. Hvala lepa. Najprej bi se odzval na vprašanje, na vprašanje Petra. Številka, o kateri se, se pogovarjamo, strinjam se z vami, da, da dejstva niso spremljiva. Številke pa je pojasnila okoljska agencija. Tu gre za vprašanje predčasnih smrti. Poleg tega imamo še ogromne številke ljudi, ki trpijo zaradi kroničnih bolezni, zaradi uh, respiratornih eh, bolezni in vprašali ste, ali bomo, naprej, ali bomo na, na, nadaljevali z ukrepanjem. Da, bomo, strinjamo se z vami, da se moramo tudi eh, ukvarjati z vprašanji verov, kaj te lahko eh, naslavljene države članice, če dosega rezultate ali ne, vendar, ko gre pa za kršitve, pa je pač te postopke treba začeti, če eh, prihaja do razhajanj z, eh, oziroma če se ne prošteva evropska eh, zakonodaja, tu imamo v mislih pri, pri, mm, električno energijo, promet in tako naprej, kar zadeva retrofitting, se z vami strinjam, kar zadeva smernice. Kršitve so zadnji izhod, tudi ne do druge spraševal, kakšno uh, Podporo bomo dajali. Za nas je izvršitev zadnji, zadnji, zadnji ukrep. Imeli smo forum v Parizu za čistejši zrak, imeli smo uh, strokovne skupine, ki so se dvakrat, trikrat sestavljali letos s tem v zvezi, sodelovali smo in spodbujali najboljše prakse, ko gre za. Uh, pregon, na bilateralni ravni. No, skratka, seznam podpore je dolg. Kar zadeva vprašanje, kapesan, strinjam se, da moramo ukrepati glede zraka. Menim tudi, da se že sedaj prepozno ukrepamo, kajti nekatere, nekatere cilje bi morali že doseči leta 2005 in 2010. Tako da tu je res veliko nuje, nujnega ukrepanja, kar zadeva mehanizem civilne zaščite. Ko govorimo o mehanizmu civilne zaščite, večinoma govorimo o podpiranju ukrepov za ukrepanje. Kar mora država članica razumeti je, da naša okoljska zakonodaja, direktive, direktive treba uporabljati, kaj ti okoljska zakonodaja je lahko preventivna roka uh, preprečevanja naravnih nesreč. Ko govorimo o okoljski zakonodaji, govorimo o tem, da bi se izognili naravnim nesrečam. Naravne nesreče lahko povzročijo veliko človeške in ekonomske škode, kar zadeva pobude glede biotske raznovrstnosti v Španiji. Čestitam Španiji, kajti Španija eh, sprejema veliko pobud. Zadnja pobuda, ki se mi pripričala v Španiji, je bila listina o krožnem gospodarstvu. To je šlo za pakt o krožnem gospodarstvu, ki so ga podpisali eh, številni deležniki. Torej, pobude v Španiji so. Uh, zelo dobre in se jih veselim. Potem glede SKP. SKP je eden največjih izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Ko govorimo o biotski raznovrstnosti, ne menim tri študije stanje okolja, stanje o naravi in mestni pregled o biotski raznovrstnosti. Vse te tri študije nam pravijo, da smo izterili. Torej, ne slučajno, temveč, da je to sedaj nekakšen trend, da smo izterili. In vsi izkazujejo glavni razlog za vse to. Kmetijstvo. Zakaj? Kaj ti zelenitev v SKP žal ne deluje. To ne pravim, tega ne pravim jaz. To so potrdili tudi na Evropskem računskem sodišču. Eh, onesnaževanje kmetijstva ne pomeni le onesnaževanje zemlje, temveč toliko, da veste, eh, največji onesnaževalci so gnojila, ko gre za življenje v očanih in komisija sedaj eh, proučuje SKP in imamo enkratno priložnost in če nam ne bo uspelo tokrat, potem bomo vse sedem let obtečali tu, kjer smo. Torej, zato vas res eh, pozivam in prosim za vašo podporo. In mislim, da moramo zelenitev uporabiti v SKP in moramo prenehati, po mojem mnenju, subvencionirati škodljive prakse in moramo nagrajevati pravo dodano vrednost sodelujem s komisarjem Hoganom, mislim, da si res zelo prizadevava, ko gre za usmerjanje okoljske zakonodaje v SKP, sporočilo o SKP, prihodnost hrane in kmetijstva, obljublja dodano vrednost za okolje in za krožno gospodarstvo. Vendar ena stvar je napisati sporočilo, druga stvar pa je to tudi podpreti s pomočjo prave zakonodaje in tako naprej. In strinjam se, da bi se morali osredotočiti tudi na razvoj raziskave ter inovacije. To počenjamo na številnih področjih, ko gre za okolje, tudi ko gre za okrožno gospodarstvo. Tu imamo okoli 600 milijonov voljo za obzor 2020 v podporo okrožnemu gospodarstvu. Potem kako ostal, da moramo se tudi s tem ukvarjati prihaja do degradacije, do fragmentacije, do uhajanja snovi. Mislim, da je poslanec Hojsling tudi govoril glede eska, pa glede raznovrstnosti, govoril o pesticidih. Kar zadeva komentarje poslanca Pedičina glede kakovosti zraka, ko govorimo kakovosti zraka se osredotočamo zlasti na to, kaj se sedaj dogaja glede kršitev, vendar pa je dobro vedeti, da eh, od leta 2014 smo imeli postopek eh, kršitve proti 13 državam zaradi dušikovih izpustov, potem eh, proti eni zaradi prašnih delcev in proti dve zaradi spremljanja. Eh, kakovosti zraka. Uvedel sem tudi indeks kakovosti zraka, ko gre za kakovost zraka. Ta indeks je zelo pomembno urodje za državljane, kajti kakovost zraka zelo vpliva na kakovost življenja naših državljanov. In to je eden od načinov, kako lahko naši državljani spremljajo kakovost zraka tam, kjer se nahajajo. To smo začeli lani v Parizu na v okviru foruma za čistejši zrak. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo začeli z drugim krogom. Vsak dobi eno minuto. Gospod Grostet, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. Govorili ste o biotski raznovrstnosti na podeželju. Imamo eh, francoski eh, poročilo, ki je bilo zelo odmevno, ker govori o tem, da ptiče umirajo tam, kjer je veliko kmetijstva. Govorili ste že o tem, vendar bi vas prosila, če menite ali boste kaj naredili eh, pregled eh, ukrepov glede direktive o ptičjih in habitatih in kaj boste naredili, da bi okrepili njuno izvajanje. Potem drugo stvar, vprašanje strategije, ki jo boste kmalo objavili glede vpliva farmacevskih proizvodov na okolje. To je pomembno vprašanje tudi v okviru eh, veterinarskih zdravil in tudi gre za vprašanje okoljskih monografij. Tako bi lahko bolj učinkovito in harmonično pregledali tveganja snovi za okolje. Vse to je zelo zapleteno, zato bi rada vedela, ali boste te okoljske monografije res pripravili, ali o tem razmišljate in ali boste dali odgovore na to temo. Hvala lepa. Gospod Zorin, izvolite. Hvala, Ah, hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala, gospod komisar, da ste prišli. Imam vprašanje glede gozdov. Gozdovi so zelo pomembni za kakovost okolja. Lani je zaradi podnebnih sprememb in zaradi endemskih težav pri organiziranju prišlo do zelo hudih požarov v portugalskih gozdovih in simbolično je, da smo prejšnji teden bili priča temu, da je neko združenje, za katero so glasovali številni, številni voljivci, eh, oziroma uh, da so številni se odločili, da bo letošnje leto leto gozdov. In dejstvo je, da težav na portugalske ne moremo rešiti hitro, vendar moramo začeti vzpostavljati trajnostno politiko. Evropsko računsko sodišče je nedavno ugotovilo, da je treba porabiti več verov za podporo uh, varovanja gozdov. Veste, da sem proučevalec v senci za to temo in obnovljivi veri energije. so nekaj, kar moramo obravnavati tudi z okoljskega vidika kakšna je evropska strategija glede gozdov in kako se znotraj te strategije želi podpreti uh, energijo, ki bi lahko prišla iz gozdov. In zlasti tega moramo preprečiti gozdo, goz, gozdne požare. Hvala, gospod Levi. Hvala, gospod eh, komisar, eh, za vaš prihod. Sam pa vam govori o vodi. Svetovna zdravstvena organizacija je govorila o kakovosti voda in eh, želela revizijo parametrov in govoril bom o parametru osebnosti BOR. To je sedaj določeno v eh, direktivi na e, eh, torej mene vrednosti 1 mg na liter. Svetovna zdravstvena organizacija predlaga 2,4 mg na liter in na določenih, na določenih področjih, vulkanskih področjih, je to zelo uh, pomembna tema. Recimo v moji regiji v Siciliji uh, obstaja odstopanje glede tega parametra. Dal sem več vprašanj komisiji in komisija je vedno odgovorila, da o pregledu direktive, o prenovitvi direktive bomo spremenili parametre. Vendar to se ni zgodilo, kajti v pregledu imamo še zmeraj staro, staro zgornjo mejo. In prav tako se govori o tem, da nimamo znanstvene študije. Medtem ko svetovna zdravstvena organizacija, ki je pravila eh, študijo, ima drugačne parametre, morda bi bilo dobro, da se to vse uskladi. Thank you very much. Hvala. Gospod Volken. <clears throat> Ja. Thank you, chair. Hvala. Uh, Gospod komisar, izpostavil bi eno temo, ki tudi zadeva uh, tla in s tem tudi prebivalstvo Evropske unije. E, dušikovi oksidi iz vladi lahko dejansko presežejo e, emisije iz kopenskega prometa. Ta številka bi se zmanjšala, če bi ladje, e, če bi ladje zahtevali, da uporabljajo drugačne vrste elektrike, vendar pogosto pristanišča tega ne more same izvajati, ker menijo, da je to prinaša slabosti. Zato bi evropske institucije morale smeti skupno zakonodajo glede mm, tovrstne uporabe elektrike. S tem bi spodobili ladjarje, da pripravijo ustrezne eh, naložbe v elektriko, ki je prihajala z obale. Torej, pri mnenju upravljanja z oceani smo zahtevali, da bi do leta 2020 pripravili tak predlog, s katerim bi se lotili tega problema. In zanima me, če že imate kakšno, kakšen načrt glede tega. Saj vemo, da je kakovost eh, zraka v pristaniških mestih lahko zelo nizka. Ja, gospa Gardini, izvolite. Madame Gardini. Allora, komisarjo, due... Gospod komisar, na hitro dve zadevi. Vsem plačevalkom v senci ELS eh, e za upravljanje uh, majhnih pelagičnih vrst v Jadranskem morju. In na predstavitvi je komisija predstavila podatke, na podlagi katerih bo prenovila načrt za zmanjšanje eh, ribištva. To so novi načini, drugačni načini, vendar že uh, uveljavljeni za ugotavljanje rasti teh vrst. Zakaj komisija, ki je sama rekla, da so ukrepi ustrezni in zakaj ti ne moremo dejansko ukrepati? Zakaj ne, ne želi spremeniti pristopa, kot se je storilo na Severnem morju, ko se je storilo nekaj konkretnega, realističnega? In na ta način dejansko lahko urejamo ribištvo glede na dejansko biomaso, ki je tudi v, v Jadranskem morju. Zakaj torej niste pripravili takšne študije in tudi zakaj niste poročili socialno-ekonomskih eh, vplivov, saj bo to tudi vplivalo na družine, ki živijo teh dejavnosti?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 No, vsekakor pa gre tu za občutljivo točko, kaj ti približujemo se prelomnici, eh, kot se je zgodila leta 2010. Namreč eh, utegne se nam zgoditi, da ne bomo resničili ciljev na področju biotske raznovrstnosti. In zanima me, ali bo komisija končno sprožila postopke zaradi kršitev proti tistim državam članicam, ki ne izvajajo zakonodaje na področju zaščite ptičev na območju sredozemskega morja. Eh, vemo, da je število eh, vrst ptičev močno upadlo, da to eh, ogroža biotsko raznovrstnost. Eh, Poslavil sem konkretno vprašanje v zvezi s tem tudi komisija, dobil sem samo splošen odgovor. Torej, zanima me, ali boste sprožili postopke zaradi ugotavljanja kršitev proti tistim državam, ki ne izvajo evropske zakonodaje. Hvala. Uh, hvala. Bi še kdo želel besedo? Gospod Dorfman, izvolite. Ja, ja, Najlepša hvala že prej sem se oglasil, ampak očitno me niste registrirali. No, govorili ste, gospod komisar, o biotski raznovrstnosti, niste pa govorili o uh, velikih ruparih, ruparicah, tudi o volku. Uh, in mislim, da tako komisija kot vaši sodelavci nekoliko podcenjujete. Um, razmere na tem področju. Večkrat je govora o upravljanju staležev, ampak eh, realnost na terenu je taka, da kljub številnim prizadevanjem, ki se odvijajo po Evropi, po nekem eh, in kljub iskanju nekih razumnih modelov upravljanja staleži, eh, ti modeli niso uh, uspešni, zlasti tam, kjer uh, so glavne žrtve volkov, uh, koze ali ovce. In zato mislim, da je res potrebno se pogovoriti z ljudmi na terenu, zato da bodo naše politike razumljive. In uh, res se sprašujem, ali si želimo vse splošne vrnitve volka po Evropi. Uh, ali pa vendarle obstaja nek način, da bi na nekih območjih, kjer obstaja tradicionalne oblike kmetijstva, kjer je razvit turizem, e, to omejili, kajti tam bi bila vrnitev voka res problematična. Skratka, pozivam vas, da tu zauzamete drugačen pristop, kot ste ga imeli v zadnjih letih. Hvala, gospod Reid. Reid. Ah, <clears throat> good afternoon. Dobar dan in hvala, da ste tu z nami novembra 2017 je nemška študija, ki jo je objavil center Hemholt za okoljske raziskave, ugotovila, da deset rek je odgovornih za 90 odstotkov vse, vse plastike v oceanih. Štiri od teh so na kitajskem, ena je v, tako, teče tako skozi Kitajsko, tudi Indijo in Pakistan. Skladno z evropsko zakonodajo o, o, o smetih e, iz Združenih kraljestva izvaža plastiko na Kitajsko. In ta študija je bila uh, pripravljena preden je torej, preden lahko kaj ukrepala. Vendar, ali je možno, da nekaj te plastike pride iz Kitajske v oceane, je morda celo plastika, ki jo mi pošiljamo iz EU na Kitajsko, zato da bi se potem tam reciklirala? Thank you, Madam Reid. Madam- Gospa Reid, gospa Šajer-Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil een vraag stellen naar... Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Imam vprašanje glede ehm, e, ribolova z letošnjim tokom. To je zelo kontroverzna tema na nizozemskem in Ministr se zelo ukvarja s tem. Znanstveniki, znanstvene informacije je zelo pomembno, ko gre za ribiško politiko. Na tisoče nizozemskih ribiških družin torej gledajo, kaj bo storila komisija. In ko pride do spravnega postopka je pomembno, da se upošteva dejstva, to je ključnega pomena, ne pa da si dovolimo, da, bomo, eh, da bo nas bodo povedla čustva. Kajti bili smo priča zelo čustveni razpravi. Razprava januarja je že bila takšna. Takrat smo imeli eh, večinsko situacijo v parlamentu, torej večina je zacela popolno prepoved to vrstnega ribištva in na nizozemskem to ni bilo dobro sprejeto, to se lahko predstavljate. in bilo bi zelo neposrečeno, če bi na tem področju politike, ki je zelo razdrobljeno, to bilo tako. Na nizozemskem je to zelo pomembna tema, ker smo investirali tako veliko v inovacije na tem področju ribištva z rečnim tokom. To je tudi vprašanje glede ribištva. Še kdo? Če ne, potem pa bom kar dala vam besedo. Izvolite, da odgovorite. Thank you, thank you very much. Hvala. Bom odgovoril gospod Grostet. Kar zadeva ptiče eh, na kmetijskih površinah, da prišlo je do izjemnega upada na kmetijskih površinah, 55 odstotkov jih je manj od leta 1980, glavni Razlog je seveda kmetijstvo in človeško spreminjanje naravnega habitata. In tu bi rad povdaril, da zakondaja o naravi eh, ni dovolj. Moramo usmeriti potrebo, da odpravimo te težave v okviru SKP. Sicer nam ne bo uspelo kar zadeva učinkovitost ali smo imeli pregled učinkovitosti. Vedno, kadar pride do kršitev, preverimo, ali države članice izvajajo direktivo o pticah. Vedno torej, eh, to pregledamo in če to ugotovimo, potem gremo naprej s postopkom kršitve, če vidimo, da prišlo do kršitve. Zadnji primer kršitve je. Yeah bilo proti Finski zaradi ptic na nekaterih otokih. Gre za ptice, pa ni le direktiva o pticah in o habitatih, ki je naše urodje. Prav tako sodelujemo tudi z, z državami zunaj EU, sodelujemo v okviru mednarodnih konvencij. Tu naj omenim naše delo znotraj sredozemske namenske skupine, ko gre za nezakonito obijanje eh, ptic seliv v okviru konvencije s tem v zvezi in potem imamo še konvencijo o pticah. Tudi tu smo zelo uh, aktivni, kar zadeva uh, farmacevtske odpadke. O tem smo se tudi pogovarjali in tu smo zelo proaktivni. To je nekaj, kar je eh, bilo izpostavljeno tudi na zadnjem sestanku. Torej, to je delo, ki poteka in upam, da bomo prišli do nekih rezultatov in da bomo farmacijska sredstva skupaj z drugimi škodljivimi snumi dali na seznam torej zlasti v zasnovi, ki se jih ne želimo najti tam, kjer jih ponovadi najdemo. Potem, kar zadeva gospoda Zorinja, kar zadeva gozdarstvo, upravljanje gozdov je nacionalna pristojnost. Vendar kljub temu smo zelo aktivni. Zadnji postopek kršitve glede gozdarstva je bil lani na Polskem, v gozdovih Bjelovojza, tudi tukaj tu moramo imeti oči široko odprte in moramo ukrepati, kadarkoli je to potrebno. Ko gre za obnovljive vere energije, če to ni. Uh, Biomasa je nekaj, kar je sicer lahko trajnostno, vendar pogosto ni trajnostno. Tudi zato, ker tekmuje s prostorom za hrano in v, e, prihaja do izgube ekosistema zaradi biomase in bioenergije. Zlasti, ko gre za goriva, ki temelijo na snoveh, iz katerih se predelujejo lahko tudi živila. Giovanni da Via. To bom proučil, kar dobil sem sicer odgovor, ki smo ga pravkar dali, vendar bi vam raje dal pisni odgovor in razumem, kako pomembno je to za vas. Kajti regija Etne je seveda vulkarska regija in to zadeva torej prav to območje. Pod kar zadeva gospoda Volkna, kar zadeva ladje, emisije z ladje, to je nekaj, kar pravčujemo, kaj ti govorimo o osnaževanju zraka, ne govorimo zgolj o osnaževanju zraka, ki prihaja iz kopenskega prometa temveč tudi pomorski promet je veliko nesnaževalec. Skušali smo to že večkrat nasloviti. Sam sem imel več sestankov tudi z industrijo križark, vendar vidim, razumem, kaj pravijo, ko pravijo, da niso proti katerikoli zakonodaj, s katero bi se izboljšal njihovo njihov stanje glede emisij, vendar pravijo, da bi želeli imeti enake, enaka pravila za vse, kajti če to storimo le na ravni EU, vedno pravim, da moramo dati zgled, vendar za nje to pomeni, da bi bili v slabšem položaju glede na svoje konkurente. Torej, tu zelo sodelujem s kolegico Violeto Bulls. tako da bi to rešili tudi na ravni mednarodne pomorske organizacije, kar zadeva večjih načrt glede pelagičnih vrst v Jadranskem morju. To je za nas zelo pomembno. To je eden prvih večjih načrtov v sredozemlju. Sredozemlje je nekaj, s čimer se res želim spopasti, kajti več kot 90 odstotkov staleža v sredozemlju se prelovi. To je ena regija, kjer nam ni uspelo v preteklosti eh, uspešno obladovati ribje staleže, kot nam je to uspelo v drugih uh, morjih. Poznam se, da ne prihajamo tam in sredozemski ribiči menijo, da manj regulacije, manj kvot, manj davkov, kot jih imajo, bolje je za njihovo uh, uh, za njihove dobičke, kar pa ni res, kajti če si ogledamo območje, ker se držijo pravil regulacij znanstvenih eh, dokazov, imajo veliko napredka, biološkega napredka, ko gre za staleže, pa tudi ekonomskega napredka, ko gre za dobičke in za dobičkonosnost uh, ribičev v sredozemlju, pa izgubljamo staleže in ribiči tudi izgubljajo dobičke. Torej, morali bomo uh, se lotiti te teme o sredozemlju. To bom verjetno prvi večletni načrt v sredozemlju. V sredozemlju naše države članice kaže s prstom na države, ki niso članice EU in pravijo, nobenih pravil ne smemo imeti, kaj te, teh pravil. Ta pravila bomo morali upoštevati le mi, članice EU, eh, severnoafriške države pa niso zavezane s temi pravili. To je en večletni uh, načrt za staleže, ki jih lovijo le tri naše države članice. Torej tu, res ne moremo, tu nam res ne sme spodleteti. Prej smo imeli neke ukrepe, ki so bili ukrepe, ki niso delovali, zato bomo sedaj pristopili drugače in bomo na mesto input ukrep imeli output ukrepe. Uh, sedaj je to v fazi sprejemanja pri so zakonodajalcih, tako da upam, da bomo prišli do sporazuma glede tega načrta. Potem, kar zadeva biotsko raznovrstnost, znova zelo preprost odgovor je, da nadaljevali bomo s postopki glede kršitev, če obstaja uh, nezakonito delovanje glede ptic in neskladno z direktivo o pticah. Tako sem že postopal v preteklosti in tako bom ravnal tudi v prihodnje. Kar zadeva gospoda Dolfmana, kar zadeva mm, mesojede zveri. Nedavno sem se srečal številni ministri, tudi ministri za okolje, ki so se želeli o tem pogovarjati, vendar osredotočimo se na okove. Nismo priča pretirani populaciji volkov le v eni ali dve država članicah. Moje službe sem prosil naj to proučijo z evropske perspektive. In skrbi me, kaj ti okoljski ministri mi pravijo da je to treba pročiti. Morda smo žrtve lastnega uspeha, pripravili smo programe oživitve in bokovi so ena vrsta, ki se je sedaj okrepila. Imamo vprašanje glede vokov v Španiji, v Nemčiji, na Švedskem, v Italiji. Torej, tega se bomo lotili na EU ravni to uravnavali kot EU težavo. V prihodnih eh, dveh tednih imam tri obiske ministrov, ki se bodo z mano pogovarjali ravno o tej temi, torej o volkovih. Potem, kar zadeva plastiko in eh, smeti v oceanih, temu rečemo morsko nasnaževanje, da je to pravzaprav kopensko nasnaževanje ki je končal v oceanih. 80 odstotkov te smeti je plastika in način, kako pride v oceane, je seveda preko eh, rek v številnih eh, državah. Skušajo in upam, da so potem uspešni se lotiti te težave s plastiko, da pripričajo, da pride v reke, preden bi sploh lahko prišla v oceane. Kar zadeva Kitajsko, naj povem, da dobro sodelujemo s Kitajsko, ko gre za oceane. Imeli smo razpravljali, kako naprej. Razmišljamo celo o sodelovanju. Glede številnih v tem povezanih z vsaj ne le, ko gre za smeti in plastiko. Ne vem, če plastika, ki jo izvažamo iz Evrope v Kitajsko, je končala v oceanih. Tega ne izključujem, nič ne izključujem. Sedaj smo priča prepovedi uvoza evropske smeti na Kitajsko in to je dobra priložnost za evropska podjetja, da začnejo reciklirati uh, svoje smeti. Če pravimo, da, da so smeti odveč, potem ni uh, prav, da te smeti pošljemo na Kitajsko. Kar zadeva električno oziroma uh, eh, ljubolov z električnim tokom, mi smo se seznanili s stališčem vsega parlamenta. Mi bi radi dobili rezultate glede tehničnih ukrepov na splošno. Sam sem bil na tej razpravi v parlamentu in škoda je, da je ta razprava zasenčila celotno razpravo o tehničnih ukrepih. Zdaj smo začeli s to razpravo o tehničnih ukrepih in upam, da se ta situacija ne bo ponovila v okviru triologov. Mislim pa, da moramo upoštevati znanstvene svete, če jih ne bomo, ne bomo mogli eh, uspešno upravljati skupne ribiške politike. Dejstva kažejo, da spoštovanje znanstvenih nasvetov da rezultate, če se gledamo eh, število, število staležev, ki ga sedaj pravimo na ta način sedaj jih tako upravljamo 45 oziroma 54 in znanstveni eh, na svet nam tu pomaga in dosegamo tudi mm, dobre rezultate. Zlasti zato, ker sledimo na svetom. Upam, da bomo lahko dosili dobro ravnovesje, dober kompromis glede tehničnih ukrepov. Najlepša hvala. Gospod komisar, hvala, da ste se vzeli čas za pogovor z nami. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo zanimiva in vedno smo hvaležni, kadar ste pripravljeni sodelovati v razpravah in poročati, na čem delate. Tako da najlepša hvala. so um, I will uh, make some. Torej, ne izkoristim čas, ki ga imamo za nekaj logističnih zadev, za nekaj najav. V sredo 27. marca ob 14. bo potekala delavnica o standardih za CO2 po letu 2020 za nove avtomobile in eh, kombinirana vozila. Vsi ste vabljeni, da se delavnice udeležite. 26. aprila popovdne gre za četrtek popovdne, ko ne bomo imeli programa, ampak dopodanski del se bo odvijal. In Danes imamo za popodanski del sestanka na voljo tolmačenje v 21 jezikov. Kot običajno imate vse dokumente na voljo v elektronski obliki in zasedanje se prenaša po svetu, po spletu. E, razdelili smo vam tudi priporočila koordinatorjev, če ni ugovorov, potem lahko priporočila sprejmemo. Na voljo pa so tudi zapisniki sej z 1. februarja ter 26. in 27. februarja 2018, če ne bo govorov do konca današnje seje, se šteje, da so zapisniki sprejeti. Sedaj pa sledi naslednja osebinska točka, gre za izmenjavo mnen z gospodom Danielem Vjotjem, ki je poročevalec za proračun 2019 ampak še nekaj minut je do predvidenega časa, tako da bomo počakali, da se nam pridruži. Potem ob 17. pa sledi skupna seja odborov z odborom AFET o podnebni diplomaciji. Vabljeni ste, da se udeležite tega zasedanja, ker gre za zanimivo temo. Torej, čez nekaj minut, ko bo prispel gospod Vijoti, bomo začeli z menjavo mnenj. Well, uh, colleagues, um... Kolegi in kolegice, zdaj lahko pridemo na naslednjo točko dnevnega reda, torej na izmenjavo mnen z gospodom Vjotjem. Dobrodošli. Gre za pročevalca za proračun komisije 2019 za oddelek 3. Kot so to sprijeli koordinatorji, bo prispevek našega odbora k eh, poročilu odbora za proračun eh, podan v obliki pisma in pogajanje bo potekalo julija, glasovanje pa 30. augusta do povdne. Sama sem uh, poročevalka za del eh, tega poročila in ne vem, ali naj kar takoj dam besedo gospodu Vjotju ali najprej, eh, naj najprej sama povem nekaj. Morda najprej gospod Vjotji, potem pa bodo sledila vprašanje predstavitev naših stališč. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsednica. Hvala za, ta, za to prvo predstavitev glede proračuna. Torej, tudi za me pravzaprav nekakšna šola in eh, želel bi vam vzeti nekaj minut in predvsem bi želel poslušati vaše zahteve vašega odbora. Tako, kot bom to storil o, v vseh drugih odborih na prihodnih sestankih z njimi. In uh, uh, videli ste smernice, uh, ki smo se glasovali na prejšnjem plenarnem sedanju v Strasburu glede proračuna za leto 2019. O teh smernicah smo skušali poudariti velik, podati velik podarek okoljskim vprašanjem in poudariti, da je Evropski parlament zelo zaskrbljen glede tega, da so se ZDA umaknile iz pariškega sporazuma in torej tudi glede, kaj to lahko pomeni glede klimatskih sprememb, glede boja proti pomembnim spremembam. In želeli smo, eh, sicer še, sicer vemo, kakšne so eh, bile zahteve vašega odbora, zato smo želeli eh, to izpostaviti zato, da bi preselili 20 odstotkov namenjenega za boj proti podnebnim spremembam prav zato, da bi eh, nadomestili to, kar ni bilo investirano v obstoječem večletnem finančnem okviru, ki ga imamo sedaj. To je ključni element, na katerem smo torej, delali. Eh, omenili smo programe kot so Life Potential Sky in tako naprej. vemo, kakšne so vaše skrbi glede vseh eh, drugih programov, glede solidarnostnega, solidarnostne note Evropske unije in tako naprej. Gospod Levija je omenjal prenos ime Varfet. In moj namen v tej fazi je, da vam prisluhnem. In torej čakam torej na vaš prispevek, prispevek vašega mnenja. Zapračen, jutri bomo začeli s prvimi stiki s komisijo svetom, torej bo to bo prvi trialog eh, glede proračuna za 2019 in moj namen je, da bi delovali onkraj formalnih vidikov, torej onkraj samega mnenja, da bi skušali kolikor se da v trenutku, ko bi bil osnutek proračuna za prihodne leto, da bi eh, s komisarji in eh, komisarkami lahko sodelovali za to, da bi bil proračun 2019 tak, da bi čim bolj odražal pričakovanja Evropskega parlamenta na vsakem področju. Hvala. Well, thank you very much. Najlepša hvala. No, pripričana sem, da okolje, podnebne spremembe, javno zdravje, zaščita potrošnikov, varnost hrane in krme so ključna vprašanja za evropske državljane. Zato zgornje meje, kot so predvidene v večletnem finančnem okviru, mora biti v celoti spoštovane. Kakršne koli spremembe, ki bi zmanjšale proračunsko programiranje za te dosjeje, eh, je potrebno ostro zavrniti programi LIFE, eh, rast za zdravje ter za mehanizem civilne zaščite so zelo pomembni. Zato ne smejo biti odrinjeni na stran na račun tistih področji, ki so bolj v središču pozornosti javnosti. Poleg tega moramo zagotoviti dolgoročno zaščito biotske raznovrstnosti po Evropski uniji. Nadalje izredno podpiram prehod na bolj eh, vzdržno financiranje eh, in večjo vzdržnost finančnega sistema Evropske unije in spremljamo razvoj dogodkov na tem področju. Kar zadeva podnebje in učinkovito rabo virov, gre za ključno horizontalno temo, ki je sestavni del vseh evropskih politik in ki je ključna za doseganje rasti skladno strategijo 2020. Proračun mora podpirati izpolnjevanje teh ciljev in samo ustrezna raven finančne podpore bo eh, omogočila omilitev podnebnih sprememb in prehod na krožno nizkoglično gospodarstvo. Vemo, da obstaja resno tveganje, da ne bomo izpolnili eh, cilja, da bi vsaj 20 odstotkov proračuna namenili podnebnim ukrepom v obdobju 2014 do 2020. Zato bi želela izpostaviti, da je potrebno zagotoviti vsa prizadevanja za to, da bi ta cilj izpolnili. Po tej plati se že veselim z. z javne predstavitve, ki jo organiziramo 21. Eh, aprila skupaj z odborom za proračun o eh, pariškem podnebnem sporazumu. Potem, kar zadeva agencije, nas posebej skrbi, eh, skrbijo proračunske omejitve, ki zadevajo decentralizirane agencije, ki so v pristojnosti našega odbora. Glede na to, da se njihove naloge in eh, odgovornosti stalno povečujejo in širijo, če želimo okrepiti eh, pristop, ki v Evropski uniji temelji na znanosti, moramo agencijam zagotoviti ustrezna sredstva za izpolnjevanje njihovih nalog. Resno smo zaskrbljeni, da večina agencij Eh, je utrpela precejšno znižanje števila zaposlenih v zadnjih letih, eh, ne glede na povečanje njihovega delovnega bremena. Zato podpiramo pristop k vsakemu pomere posebej in k specifični oceni posamičnih potreb in specializiranih agencij. In potem so tu še proračunske posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Uh, Ne na zadnje bo to vplivalo tudi na agencije, zlasti na EMO. Eh, bo pa to vplivalo seveda tudi na programe in projekte na področju okolja in varnosti hrane. Eh, vse te učinke je potrebno eh, dovolj zgodaj anticipirati in zagotoviti, da bodo prohrami ohranjeni. To je nekaj naših stališč, ki bi seveda želeli, da se odrazijo v vašem poročilu in zelo me veseli, da nekatere eh, vidike že omenjate, eh, pravite, da podpirate naša stališča, tako da upam, da se bomo tu strinjali. Tako, zdaj pa lahko dam besedo zgolj še poročevalcem v senci, ki pa jih ni. Tako da lahko kar vprašam še ostale kolege, če bi kdo imel kako sporočilo. Izvolite. Najprej gospod Lavija. Hvala. Hvala kolegu Vjotju za delo, ki ga upravlja. Bil sem splošni poročevalec za proračun leta 2013, poročevalec v senci za proračun 2012 in vem, kako težavno je to delo zlasti, ko pride do končne faze, kako težko je najti možnost za to, da se pokrije vse zahteve, pogosto pa ni dovolj uh, pokritja in potem niso vse potrebe pokrite. Kar zadeva teme tega odbora, bi, bi izpostavil dva vidika. To je že omenila tudi poročevalka, s katero se popolnoma eh, strinjam. Prvič, decentralizirane agencije. Zakaj? Že dolga leta moramo zmanjševati proračun za agencije, po drugi strani pa dajemo tem agencijam vedno več zakonodajnih nalog, Torej, vedno več od njih zahtevamo, hkrati pa imajo uh, na voljo manj denarja. In zato je uh, eh, za nje nemogoče, da storijo to, kar od njih zahtevamo. Na to bo ti res pozorni. Potem druga tema. Agencije, ki bodo zaradi brexita preseljene. Zakaj? Tu je mehanizem proračuna drugačen sporazum o Brexitu se zdi, da bo šel v smeri bodo izvršeni z stroški, ki bodo eh, pravzaprav pokriti iz sporazuma Brexit, kajti ta selitev je posledica odločitve izstope Združenega kraljestva če bo tak dokončen sporozum, je jasno, da je treba dati, uh, narediti rezervo za uh, ta strošek, dokler ne bo zaključen sporozum z Združenim kraljestvom. To se je veliko bo imeli dokončen sporozum. Sredstva pa mora biti na voljo agencijam, ki se bodo morali presletiti čim prej, kajti pristopki preselitve zahtevajo čas in zato potrebujemo uh, seveda vere. In če pa nimamo tega napisanega v načrtu, pa seveda ne moremo niti začeti postopkov. Hvala lepa, gospod Pr. Hvala. Nadomeščam gospod Kadenbach. Gospa Kadenbach bi želela izpostaviti določene teme, ki so pomembne za odbor ENVE in želi, da se vključijo v mnenje odbora NV. Med drugim želijo pomniti, da je eh, ključno vključevati podnebne spremembe in krožno gospodarstvo v vse politike, zato da bi uresničili strategijo 2020. Poleg tega opozarja, da je prehod na brezoglično gospodarstvo ključno za to, da bomo uresničili vse obveznosti, ki izhajajo iz pariškega sporazuma in to bo eden od največjih izzivov, s katerimi se bo Evropa soočala v prihodnjih desetletjih izpostavlja pomen programov kot večletni eh, program na področju zdravja, program Life za eh, podnebje in eh, okolje in izpostavlja, da je potrebno sredstva za te programe v letu 2019 vsaj ohraniti na ravni iz prejšnjih let. Kar zadeva mehanizem civilne zaščite, je potrebno proračun povišati. Uh, Eh, opozarja tudi na decentralizirane agencije, katerih eh, naloge so v pristojnosti našega odbora. Opozarja, da se nabor njihovih nalog stalno širi, zato jim je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva ter človeške vire, da bodo lahko ustrezno izvajale svoje naloge. Poziva k eh, obravnavi vsakega primera posebej, ko gre za oceno potreb posamičnih agencij. To je ključno zlasti za EMO, ki potrebuje sredstva za selitev v Amsterdam. Eh, tudi IKA in IKSA pa morata dobiti ustrezna sredstva za zagotavljanje dobrih postopkov eh, odobritev. Eh, to so tudi teme, o katerih trenutno veliko govorimo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Grostet. Najlepša hvala, predsedujoča. Najlepša hvala, kolegi. Posem se strinjam s tem, kar ste povedali vi sami, predsedujoča, pa tudi s tem, kar je povedal kolega Lavija, kar zadeva agencije eh, in tudi kar zadeva EMO. Če ne bomo zagotovili ustreznih sredstev, eh, bo na ta račun trpela kakovost strokovnjakov ali pa bomo, kajti potrebujemo eh, najkakovostnejše znanstvene študije in zato bi morali proračun ohraniti ali, vsaj, eh, ali pa celo povečati. Kar pa zadeva proračun za zdravje, tisto, kar je obžalovanja vredno, je, vsakič, kadar, je da vsakič, kadar vrčujemo, vedno vrčujemo na področju zdravja. Naj vam dam primer. Imamo pilotske projekte, ki jih je potrebno podpreti. Naprimer, imamo projekt, ki uh, preučuje trisomijo 21, potem imamo projekt, ki, povezu, ki preučuje povezavo med trisomijo 21 in drugimi boleznimi, naprimer uh, eh, Alzheimerjevo boleznijo določenimi vrstami raka in tako dalje. Skratka, gre za uh, raziskave, ki se sicer ne izvajajo, ki niso dovolj izkoriščene in ključno bi bilo, da eh, na tem področju zagotavljamo raziskave in zato moramo predvsem za to zagotoviti ustrezna sredstva. Mislim, da s tem lahko veliko naredimo za svoje državljane. Uh, Eh, potem je tu še eh, zahteva, da naj bi vzpostavili Evropski institut za traumatologijo. No, če že ne bomo tega storili, pa potrebujemo vsaj neko mrežo traumatologov, kajti glede na vse teroristične napade, ki smo jim bili priča v velikih evropskih mestih in ki se nažalost nadaljujejo, je to ključnega pomena. Vse to ima. Uh, Eh, posledice, ne samo kar zadeva žrtve, kar zadeva varnost, eh, kar zadeva zdravstvene strokovnjake. Eh, in zato je pomembno, da lahko sodelujemo, ko gre za preučevanje psihološkega učinka, ki ga prinese to vrstne tragedije, kot so teroristični napadi. Veliko je primerov različnih pilotskih projektov, ki bi jih bilo potrebno, eh, ter ki so bili vloženi, ki bi jih bilo potrebno uresničiti in mislim, da bi s tem dokazali, kakšna je dodana vrednost Evropske unije našim državljanom. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Jar. Ne? Oprostite, imela sem občutek, da želite besedo. Gospa Gerling, torej. Najlepša hvala. Imam bolj splošno vprašanje glede vašega političnega pristopa kot poročevalec. Ko sem pregledala prejšnje, eh, prejšnja poročila v proračunu in eh, če pogledate predlog parlamenta z konca lanskega leta, torej našo resolucijo, gre običajno za nek seznam prednostnih nalog odborov in zavedam se, da pač o tem govorimo tudi danes tukaj in kolegi so vse to dobro eh, našteli, tako da ne bom dodajala, ampak zdi se, da na koncu nikoli ne pridemo do nekega eh, dobrega eh, postopka za določanje prednostnih nalog. Vi kot poročevalec boste pri tem seveda sodelovali in zato me zanima, ali lahko temu procesu dodate kaj novega, kaj drugačnega, kako se boste stvari lotili. Kaj ti očitno je seveda, da ne moremo vsi uresničiti vsega, kar bi želeli. Tako da me zanima, kako se boste tega eh, lotili in kako boste obravnavali vse, ki se svojimi željami obračamo na vas tu v parlamentu. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa prosim še predstavnike komisije, če želijo spregovoriti. Gospa Bakop z generalnega direktorata za okolje, gospod Teklek z področja zdravja in gospod Van Hombek z področja podnebja. Kdo od vas bi želel začeti? Če želite kaj dodati k tej razpravi, izvolite. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsedujoča. Prihajam z generalnim direktorata za podnebje. Veliko pozornosti smo namenili osnutku predlogov in zadovoljni smo, ker so naši, naše skrbi pravzaprav dobro upoštevane. Kot rečeno, pariški sporazum je dal neverjeten zagon tako nam kot celotni Evropski uniji, da nadgradimo svoje prizadevanje na področju podnebnega delovanja. Seveda obžalujemo, da so ZDA zaenkrat napovedale, da se bodo umaknile te, od tega sporazuma, ampak to ne bo ustavilo nas kot komisije in generalnega direktorata, da ne bi še naprej delali in si prizadevali eh, tudi vplivati na druge države in jih prepričati, da izpolnijo svoje obveze. Zato bo prihajajoča konferenca COP21 ključnega pomena, kajti tam bo govora prav o e, znamenitem pravi, pariškem pravilniku. E, poleg tega bomo ocenili tudi nacionalne prispevke, v katerim so se zavezali vse podpisnice. Kar zadeva 20 odstotni cilj vključevanja v politike, smo tudi mi prejeli poročilo od sodišča novembra eh, in smo ga podrobno prebrali in poročilo pravi, da je bil dosežen napredek, ampak še vedno nam grozi, da končnega cilja ne bomo uresničili. In ne zavračamo, da to tveganje obstaja. Po drugi strani pa komisija zlasti eh, Generalna direktorata za podnebje in proračun sta še vedno zavezana cilju 20 odstotkov, tako da bomo dali vse od sebe v. Eh, prihodnjih dveh proračunskih letih, torej 2019 in 2020, da bi prepričali ostale generalne direktorate, da bi vsaj uresničili tisto, kar so sami obljubili ali pa morda, da bi okrepili svoje prizadevanja. Proračun, ki ga upravljamo mi kot generalni direktorat je mejhen, gre predvsem za program LIFE. Eh, in zelo si prizadevamo za nadaljevanje programa LIFE po letu 2020 v naslednjem večjem finančnem okviru, ampak kolegica bo morda povedala kaj več o tem. Torej, gre za precej majhen delček celotnega evropskega proračuna, zato se žal moramo zanašati na druge in prepričevati druge generalne direktorate, ki upravljajo z velikimi programi, kot je naprimer obdobje 2020 ali pa kmetijska strukturna sredstva ter zunanje instrumente, da tudi opravijo svoj del naloge, ko gre za vključevanje podnebnih vidikov v politike. Ampak kot rečeno, smo zadovoljni, da eh, se naše želje eh, zacalja tudi v vašem osnutku. Najlepša hvala. Izvolite naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Če nadaljujem, kar zadeva program LIFE. Sem Aleksandra Vakru z Generalnega direktorata za okolje. Velik pomen pripisujemo programu LIFE. Tudi v kontekstu novega večletnega finančnega okvira. Že zdaj eh, sodelujemo z generalnim direktoratom za podnebje, da bi oblikovali nov predlog, predlog za nov instrument. In upamo, da nam bo uspelo van vključiti vse strateške prednostne naloge obeh direktoratov ter da bomo nadaljevali s programi in ukrepi za zaščito biotske raznovrstnosti za prehod na krožno in nizkooglično gospodarstvo in prisadevamo si tudi, da bi bili nekoliko bolj ambiciozni, kar zadeva potrebna sredstva. Želimo zagotoviti tudi več sinergij z drugimi politikami, kot, naprimer, eh, kot so naprimer obnovljivi viri energije, izboljšanje energetske učinkovitosti hkrati pa se povezujemo tudi z drugimi partnerji, zato da bi zagotovili bolj vzdržno financiranje. Nekaj, kar ste omenili kot svojo pridnostno nalogo, je pomembno tudi za nas, namreč mi financiramo, zagotavljamo denar za naložbe, vi pa želeli, da bi te bile vzdržne, če se kolikor se tole da in eh, sodelujemo tudi z drugimi partnerji v komisiji, eh, da bi skupaj oblikovali predlog, ki bi to odražal. Toliko, kar zadeva delo, ki ga trenutno opravljamo, bi se vam pa želeli tudi zahvaliti za povdarek, ki ste ga dali vse pomembnejši vlogi agencij pri zagotavljanju tehnične podpore in strokovnega znanja, ki sta potrebna za razvoj številnih okoljskih, podnebnih in zdravstvenih politik ne zanemarjamo tega dejstva, zavedamo se, da Evropska agencija za okolje zlasti je strateška partnerica tako za Generalni direktorat za podnebje kot za okolje. Vemo, da je ta agencija v zadnjih letih celoti uresničila petostotno zmanjšanje števila zaposlenih, kar je vplivalo na delo agencije in eh, nameravamo izvesti oceno agencije in videli bomo, ali nam bo uspelo zagotoviti več sinergij. Hkrati pa moramo tu seveda upoštevati tudi povečano vlogo, ki jo mora eh, igrati ta agencija. Ne samo, ko gre za študije, veliko je tudi zahtev po tehnični podpori, po strokovni podpori, naprimer na področju vesolja, na področju raziskav eh, opazovanja in tako dalje. Tako, zdaj pa predajam besedo še kolegi z generalnega direktorata za zdravje, ki bo verjetno povedal še svoj del. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo kratek bom. Leto 2019 je pred zadnje leto, pred iztekom trenutnega finančnega okvira in kar zadeva javno zdravje in varnost hrane, je doslej bil proračun 100 odstotno uporabljen. Pričakujem, da bomo v letu 2019 prejeli sredstva, ki so predvidena v finančnem programiranju ne pričakujemo kakšnih odstopanj tu, kar pa zadeva eh, pilotske projekte in pripravljalne ukrepe. Smo seveda pripravljeni preučiti predloge parlamenta in preučiti eh, izvedljivost teh predlogov. Eh, sicer pa lahko samo podpremo parlament pri zahtevah glede agencij, ki so v pristojnosti tudi našega generalnega direktora. Ta hvala lepa. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem. Zdaj pa gospod Vijoti, če še želite odzvati ali pa eh, odgovoriti na vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Sekundi. Eh, res hvala za vaše prispevke. Torej tudi eh, poslancem, kot tudi komisiji in odsveda odboru Envi. To sem si vse zabeležil. Ne morem odgovoriti na vsa vaše vprašanje in zahtevke, kajti postopek proračuna vam je znan. Torej, mi imamo naše smernice zapisano in kot je dejala Grling, mi smo pripravili seznam prednostnih nalog parlamenta. Bomo videli, kakšen bo predlog komisije, ko bomo videli predlog tako imeli kakšen osnutek proračuna, kako je usmerjen. Gotovo imamo dva ključna vidika, eh, na katerih, glede katerih moramo biti zelo jasni. Hvala za podporo, za vprašanje agencij imamo splošnega poročevalca za agencije, uh, eh, tu je kolega Gari in prenesel vam bom, svoje, vam bom vaše komentarje in sam se bom tudi, bom to tudi pošteval pri proračunu za prihodnje leto. Je pa to eh, zelo težavna tema svetom. Predsedniki držav članic in vlad želijo več pobud, več dela strani agencij vendar vedno želijo rezati pri proračunu, pri osebju in tako naprej. Tako da se z vami strinjam s tem, da ne moremo naprej tako. Kolega Lavija in drugi, ki ste delali na proračunu, veste, da je to splošen trend sveta, da želijo vedno več politik od Evropske komisije in Evropske unije, hkrati pa želijo dati temu na voljo manj sredstev. Letos bomo imeli razpravo, ki je, če pravim, eufemizem, ki bo zanimiva. To bo zanimiva razprava glede prihodnega proračuna. Imeli bomo tudi razpravo o večletnem finančnem okviru v prihodnem. Tudi to ste nekateri omenjali in eh, tudi kolegica z GDNV je to omenjala. In seveda. Tu bomo videli, ali želi svet investirati v Evropo ali ne. Naj zaključim. Prednostne naloge, ki jih bomo skupaj izbrali za proračun za prihodne leto, so odvisne tudi od tega, koliko bo eh, svet ustraja pri tem, da ne želi proračuna, ki bi spodbujal zagon. In potem je seveda tudi odvisno tega, koliko bomo mi ustrajeni eh, pri tem, da bomo zahtevali proračun, ki bo skladen s politikami, ki jih želimo. Zato bi prosil eh, predsednico in proračevalko glede proračuna, da pripravite zelo resno mnenje in naj jasno predstavi prednostne noge in to bom sveda skušal zagovarjati. Najlepša hvala, hvala gospod Vioti, hvala kolegom za sodelovanje v tej izmenjavi mnen, ki smo jo zdaj zaključili. Najlepša hvala.